Gremo na naslednjo točko. Gre za poročilo gospoda Lightfrida, gre za pristojbine zavarovanje v letalstvu. Prvi ima besedo gospod Lightfrid kot poročevalec. Štiri minute. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Na področju varstva v letalskem prometu in pri pristojbinah zavarovanje v letalstvu je situacija takšna, da vsak kdo počne, kar pač želi, nihče tega ne pove, prav mi pa za to plačamo. To seveda ni sprejemljivo. Poročilo želi to situacijo spremeniti. Želimo povedati, kaj želimo spremeniti in rad bi se zahvalil vsem kolegom za podporo zato, da so um, sodelovali pri tem poročilu. Želimo namreč več transparence. To pomeni, da letalske družbe v prihodnosti morajo dati informacije, s katerim lahko dokažejo, kakšne so bile pristojnosti in sredstva, ki so bila namenjena za varovanje, če je bilo to preveč. In pa še naslednje, da se to potem pokaže tudi potnikom in zato želimo več transparence pri letalskih družbah. In še ena točka, ki je pomembna. V Evropi imamo več različnih sistemov sistemov za financiranje varstva. Imamo naprimer državna sredstva iz davko, imamo seveda sredstva, ki prihajajo strani potrošnikov. In po našem mnenju je treba poskrbeti za to, da se ohrani te različne sisteme. Seveda ne želimo ne, um, prisiliti države članice, da spremenijo način financiranja. Želimo samo, da potrošnik ve, kaj je plačal in koliko je plačal za varnost. Pri vprašanju, katere, katera letališča je treba vključiti, smo se odločali, da gre za varnost in da je treba vključiti vsa letališča, ki opravljajo komercialne polete. Mislim, da je bila ta odločitev prava. In še kot tretje, dosegli smo soglasje v plenarnem zasedanju o tem, da je treba razlikovati med ukrepi, varnostnimi ukrepi in sredstvi za varnost v Evropski uniji in pa pri tistih, ki gredo izven Evropski uniji, Evropske unije. Vendar pa ostanemo pri tem, da vsaka država članica stori to, kar meni, da je prav vendar pa, ko gre za dodatne varnostne ukrepe, morajo to financirati države članice. Treba je ravnati previdno. Ne smemo namreč sprejemati varnostnih ukrepov, ne da bi premislili, če je to resnično potreben. Premisliti je treba, kaj pomeni to za potnike, za letališča, za letalske družbe. Treba je upoštevati tudi načelo. In to je, da je varnost tudi javna naloga. Države morajo sodelovati pri doseganju varnosti. Torej, varnost je še vedno naloga držav in to je treba tudi financirati z javnimi sredstvi. Potem imamo tudi tri pomembna vprašanja, ki so seveda upravičena in utemeljena. Zeleni podpirajo torej te zahteve zaradi tega, ker upoštevajo socialni vidik. To je zelo pomembno, še posebej v teh časih, ko so letalske družbe letališča pod velikim pritiskom. Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Gospod komisar Pibalks ima besedo v imenu komisije. Hvala lepa. Ta predlog o letaliških pristojbinah je rezultat dela, ki je bil opravljajo že vse od leta 2001. Gre za vedno večje stroške, tudi zaradi terorističnih napadov 11. septembra 2001 in zato smo oblikovali okvirni, zakonodajni okvir za to področje. Namen je oblikovati transparentno in nediskriminatorno okolje in okvir Komisija meni, da naj bi te letališke pristojbine določili skupaj v sodelovanju s uporabniki letališč in da mora biti to povezano s stroški. Poudaril bi in čestita gospodu Leichtfriedu za odlično delo, ki ga je upravil pri pripravi tega poročila. Hvala tudi članom odbora Tren, ki so dali svoj prispevek k tem delu. Pozdravljam podporo, ki ste jo pokazali in dodelili predlogu komisije. Naj podarim dve konkretni zadevi. Ti dve zadevi sta obravnavani tudi v poročilu. Kot prvo poročilo obravnava realnost in nov element, ki je včasih prav sporno vprašanje tega, kdo sploh plačuje za letalsko varnost. Predlog komisije se ni ukvarjal s tem vprašanjem. Zakaj ne? Zato, ker skoraj vse države članice ustrajajo pri tem, da niso sposobne sprijeti obveznosti v zvezi s tem in menijo, da je treba vseeno imeti više letališke pristojbine. Izbiro je treba torej prepustiti posameznim državam članicam in to obravnavati v okviru načela subsidijarnosti. Poročilo, ki ga predstavljate v sprejetje, zajema tudi predlog sprememb 33 za bolj stroge ukrepe in mislim, da bo posledica tega večja razprava v svetu glede predlagane direktive. Hvala, gospod poračevalec, in menim, da veste, da bo do tega prišlo. In kot drugo vprašanje, ki ga želim izpostaviti, je ocena vplivov, ki jo treba izvesti, preden uvedemo kakršnekoli nove ukrepe v zvezi z letališkimi pristojbinami. To morajo biti upravičeni ukrepi. In vedeti moramo, da imamo vsi določene mehanizme že uveljavljene in spostavljene. Imamo tudi svetovalno skupino, ki preučuje različna področja prometa. Ta skupina se vključuje tudi v pripravo predlaganih ukrepov na področju letalske varnosti. Tudi regulatorni postopek s preučitvijo tudi omogoča veto, parlamenta, če se mu to zdi potrebno. Hvala torej za enkrat in veselim se nadaljnega dela s parlamentom in poročevalcem in veselim se nadaljnega napredka. Hans-Peter Martin. Hans-Peter Martin, vi ste se prijavili za besedo. Meni je zelo žal, da vas moram nadlekovati ampak eh, v skladu z členom 51 moram nekaj povedati. Prej so o meni govorili, to je tako tipično, če živite v Avstriji. Potem obstaja ena skupina, ki eh, jih po mednarodnih standardih opredeljuje kot desno radikalne. In potem pa na koncu se pokaže, da to vse skupni nič. To so ljudje, ki ne prenesejo, da jih premagaš na demokratičnih volitvah. Ampak Vsi ne noče imeti nobenega stika. In iz tega spoznate lahko samo eno zadevo. Namreč, da tam, kjer imate dejansko izkušnje, Hitler je pozdrav. In to je enostavno problem, ki kaže, da moji domovini nažalost ni uspelo, da prevlada zgodovino, da eh, zdaj se sooča z dvema radikalnima skupinama. Jaz bi hotel še enkrat povedati, mi smo demokrati, desno so eh, radikalci. Jaz sem eh, ponosen, da eh, sem član politične skupine, ki je marsikaj doprinesla in mi nismo nekako eh, radikalni. Mi pravimo več demokracije, eh, manj radikalizma, manj eh, sovraštva do tujcev, To so tisti gospodje, ki niso mogli prenesti, da so volitve na demokratični poti izgubili. Prisrčna hvala. Jaz bi hotela nadaljevati z razpravo. Se še nekdo javlja? Izvolite. Hvala. To je vprašanje z modrim listkom, 30 sekund je na voljo. In se odzivam na tisto, kar je povedal predhodni govornik. Na osebni erklärung nach Artikel 151 sind äh, Fragen mit der blauen Karte nicht zugelassen, insofern. Ni dovoljeno na eh, äh, osnovi eh, člena 51, da z plavo kar, eh, modro kartico postavite vprašanja. Na kjer člen se sklicujete, na kateri člen poslovnika? čistote. Ta intervencija, ki je čisto sprejemljiva, posega v razpravo o tej temi. In predlagam, da to vrstne stvari ustavite med poročila. Hvala. Mi nadaljujemo z razpravo. To osebno izjavo sem dovolila zato, ker smo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 Zahvaliti se želim poročevalcu za res odlično opravljeno delo. Ravno tako je bilo odlično sodelovanje na tem dokumentu. Želim eh, odgovoriti na štiri vprašanja, najprej pa določiti, kakšna je bila naša naloga. Naša naloga je braniti pravice eh, potnikov v letalskem prometu. Eh, Štiri vprašanja smo si postavili in sicer transparentnost pred vsem, katere so tiste skupine, ki lahko sodelujejo v tem postopku in potem eh, področje uporabe direktive, katera bodo tista letališča, ki bodo lahko vključena v direktivo. In potem še eno zelo pomembno vprašanje in komisija nam žal ni mogla odgovoriti na to. Eh, žal, ampak se zahvaljujem poročevalcu zato, ker smo našli rešitev v zvezi s financiranjem. Gre eh, za bolj rigorozen pristop. Države članice bodo morale oziroma bi morale eh, sodelovati pri financiranju. Potem je pa tu še neodvisno upravljanje pra, pravic in pa pristojbin na zemlji. In eh, kar zadeva skupno politiko, to je izjemen izziv za komisijo in za svet. In menimo, da je naše stališče, no, kakorkoli že, osebno mislim, da kot potniki ne bi smeli prispevati za varovanje v letalih, ampak vseeno smo sprejeli kompromisno stališče. In upajmo, da bo ta kompromis tudi na strani komisije. Za dve in pol minute naslednji govor. Hvala lepa. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovani komisar. Hvala poročevalcu najprej za odlično opravljeno delo. Ta dokument je odličen. Hvala poročevalcu in vsem, ki so prispevali svoj delež k temu. Problem financiranja pa, kot veste, ni nov. Že dolgo časa se ukvarjamo s tem, že od terorističnih napadov leta 2001 naprej. Mi, govorimo o varnostnih ukrepih. Od samega začetka je Evropski parlament poudarjal financiranje kot resen problem in da moramo najti vse evropski problem za to. Vendar pa se je svet zakopal v svoje jarke in se nismo premaknili nikamor. Zato bi želel, da pozovemo svet naj spoštuje dogovore, ki smo jih sprejeli v preteklosti. Mislim, da potrebujemo nek posebni dogovor in tako, da jih moramo pozvati k večji lojalnosti in sodelovanju. Kar nekaj vidikov je zelo pomembnih tukaj. Eden najbolj pomembnih je prav transparentnost. tem trenutku niti ne vemo, kdo bo sploh plačal račun za vse te stvari v Evropi. Priti moramo do dogovorov, dati moramo obljube, ki se jih bomo potem tudi držali. Vsake letališke pristojbine za varnostne ukrepe na letališčih mora biti namenjene prav v ta namen. Tudi to je bistvenega pomena. Kot drugo, je tu še en pomemben element, namreč, da moramo razlikovati med varnostnimi ukrepi, o katerih smo se dogovorili vsi skupaj na ravni EU, in drugimi ukrepi, ki so dodatni ukrepi, ki jih želijo države članice uvesti same zase. Kot prvo je pomembna transparentnost, kot drugo pa moramo jasno povedati, da je od držav članic odvisno, kako bodo to financirale. Same morajo kriti te stroške za dodatne varnostne ukrepe. To naj bo pobuda in spodbuda za to, da dosežemo evropsko koordinacijo in dogovarjanje, naprimer kot pri odločitvah o telesnih skenerjih, ampak tudi za to naj bi države članice nosile stroške same. Oh Najlepša hvala za Alde, gospa Meissner. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se hotela najprej poročevalcu prisrčno zahvaliti, tudi v imenu gospe Henikaša, ki je danes nažalost ne more biti tukaj. E, ona je bila zelo zadovoljna z vsem, kar so dosegli in lahko rečemo, da kakovost poročila se kaže tudi v tem, da je bilo glasovanje zelo e, soglasno. E, Tu prej smo slišali, da gre tudi za vprašanje eh, varstva potrošnikov in vprašanje varnosti v eh, letalstvu. Mi hočemo imeti varnost, ampak na drugi strani hočemo vedeti, zakaj potrošniki plačajo. In tu so zelo različne zadeve, zelo različno je to urejeno v posameznih državah članice. Mi nočemo tega generalno spremeniti, mi hočemo imeti samo transparentnost, da vidimo, kako so stroški sestavljeni in to, eh, kaj mora potrošnik potrošnik plačati. In tega v glavnem e, ni vedno. To pomeni, da hočemo vedeti, kakšen delež e, letalske vozovnice e, je pomemben za varnost in kaj. Hočemo imeti tudi garancijo, da se to tudi plačuje za varnost, da se za to to uporablja. Ne, da bi kdorkoli na tem kaj zaslužil. Jaz mislim, da je to tudi logičen pristop, ki smo ga razvili obstaja ena zadeva, ni čisto isto to, kar hoče eh, parlament in kaj hočejo države članice in tu gre za vprašanja dodatne varnosti, poleg tega, kar že imamo za potnike. In tu bi morale pravzaprav to narediti države članice, ker gre za nacionalno varnost eh, in eh, države članice bi morale biti za to zainteresirane, pa tega nočejo plačati. Eh, bilo je že rečeno, da pri vprašanju, ali hočemo skenerje, telesne skenerje ali ne, v vsej Evropi, ne v vsej Evropi in kdo naj to plača. In seveda je treba tudi vprašati, ali to pomeni tudi več varnosti. E, pristojbine za varnost v letalstvu more biti transparentna zadeva, prisrčna hvala, izkoristili se svoj čas. Naslednja govornica, gospa Forster, ni tu. Zdaj, dobi gospa Rozbak besedo za FD. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Afleverede sin bagage, viste sit pas og fløj fra eller ankom til. I dag er en lufthavn. Hvala lepa za besedo. No, če nekdo gre in kupi letalsko vozovnico, je čisto običajno, da se veliko pristojbin še obračuna zraven, ampak to mislim, da je v nasprotju s tem, za kar se prizadevamo. Vsi imamo enak cilj, želimo poenostaviti vse te ukrepe, varnostne ukrepe na letališčih. To je nenehen postopek. Najbolj pa je pomembno, da vsi izvajamo enake ukrepe po vsej Evropi. To mora biti transparentni ukrepi za vse polete po vsej Evropi. vsi potniki in letalske družbe se morajo dobro zavedati, zakaj izvajajo in uvajajo te varnostne ukrepe na letališčih. Potniki si ne morejo privoščiti, da bodo plačevali za te stroške minut. Sedaj pa naslednji govorniki. Prvi je gospod Groš. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Jaz bi se hotel poročevalcu zahvaliti za delo, ki ga je opraviti, tudi drugim političnim eh, skupinam. V odboru za promet smo imeli zelo zanimivo razpravo, vendar mislim, da smo zdaj že eh, sprejeli eh, zelo dosti kompromisov v nasprotju z svetom, ki je, ni bil pripravljen za kompromise. Torej, jaz mislim, da bi mi kot parlament morali pričakovati, da nas bo komisija podprla, da to velja za vsa letališča ne, kar smo eh, na drugih področjih, naprimer storitve zemeljske oskrbe na letališčih in tako dalje, ko smo eh, to delili po letališčih. In druga zadeva, ki je še bolj pomembna za eh, potnike, je, da je transparentno, kdo koliko plača, zakaj. In to bi moralo biti jasno povedano, da morajo tako letališča kot tudi letalske družbe tu sodelovati. To je po mojem zelo pomemben vidik. Eh, to so seveda eh, vedno problemi, kadar je treba kaj plačati. In financiranje. Jaz osebno sem prepričan, da javno varnost bi morali iz javnih sredstev tudi plačati. Eh, kompromis je že določena subsidijarnost, to je trik tu v hiči, skupaj z komisijo, kadar z svetom ne pridemo do rešitve, da potem se izognemo v to. Ampak dobro, jaz mislim, da najmanj to, kar smo tu navedli, Namreč, da bi bilo potrebno uvesti bolj stroge ukrepe, ki bi jih morali iz javnih financ plačati, da to uveljavimo tudi. In varnost je vedno bolj pomembna v zadnjem času. In zato ima ta dosje tudi ekonomski vidik. Mi govorimo o 30 odstotkih eh, stroškov. Če govorimo o varnosti, pa rečemo, kdo bo to plačal, je tu zagotovo tudi gospodarski vidik. Za mene so tri točke pomembne. In jaz upam, da z temi zahtevami bomo končno pri svetu in komisiji dobili pozitiven odgovor. Prisrčna hvala. Naslednja govornica je gospa Tikao za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani gospod komisar. Zakon daja naj bi določila okvir za določanje pristojbin v varovanju v letalstvu Ta sistem ne sme biti diskriminatoren. Upošteva eh, ti se morajo tudi želje držav članic, ampak so potniki tisti, ki bodo preko svojih eh, vozovnic plačevali za varnost. In zato je treba vedeti, kakšni so stroški varovanja v končni ceni vozovnice. Ta direktiva, ki govori o eh, varovanju na letališču, mora eh, predstavljati harmonizacijo na tem področju. Evropski parlament je večkrat zahteval, da bi v tej direktivi tarife za varovanje stanovanje bile namenjene samo za to, da se vzpostavijo varstveni ukrepi. Poleg tega je Evropski parlament zahteval tudi večjo transparentnost, kar zadeva določanje teh eh, pristojbin. Države članice pa vse eno lahko sprejmejo strožje varnostne ukrepe, ampak stroške v tem primeru mora nosi, nositi dotična država članica. Varnostni ukrepi ne smejo Eh, negativno vplivati na pretok potnikov na letališčicu. Eh, ampak žal, eh, zlasti v Bruslu se soočamo z zelo dolgimi vrstami potnikov, ki stojijo v teh vrstah zato, da lahko sploh pridejo na letalo. Ravno tako želim omeniti tudi prepoved vnašanja tekočin na letalo. In zaradi tega ukrepa se določeni eh, Eh, proizvodi zasežejo. V Bruslu obstaja zelo uh, strož, strok uh, eh, sistem, enostavno zasežejo določene tekočine in ta okrop, ukrep ne uh, omogoča, da bi na koncu, se pravi ob destinaciji, po, uh, da zraje dobili to, uh, to pijačo. Like to... uh, gospod Obermajer bi imel vprašanje z modno kartico modro kartico. Gospod Obermajer, izvolite. Ne, bilo je mišljeno za catch-ti aj. Aha, tu je bil zdaj dvojni pomen, nisem čisto razumela. Zdaj je jasno, catch-ti aj. Zdaj pa nadaljujemo in kot naslednji ima besedo gospod Paška za eno minuto. Do trhu novi hvala lepa. V zvezi z letališkimi pristojbinami Pristebinami lahko rečemo, da gre tukaj za nove izdatke za podjetja na letališčih, ampak to se enostavno prenaša na ramena potnikov s ceno vozovnice. In ne vem, kje je v narekovaju jih dodana vrednost dodatnih varnostnih ukrepov. Mislim, da nekateri ljudje želijo skovati samo nekaj več dobička in zaslužiti več denarja s tem. Denar iz varnostnih ukrepov naj bi bil namenjen temu, da se zagotovi varnost. Zato morajo biti ti ukrepi transparentni, pregledni. To morajo biti pravila, ki bodo olajšala potovanja in cel proces na letališčih in ki bo letalskim družbam preprečil, da se to prenese na ramena potnikov. Ne morejo samo povečevati cene vozovnic v obliki tako imenovanih taks, ki jih potem morajo plačevati potniki. Mogoče bi morali imeti tudi nove agencije prisrčna hvala. Bil je en tehničen problem, zato je mal verjetno bolj dolgo trajalo kot eno minuto, ampak ura zdaj spet deluje in upa, da bo vse v redu. Zdaj ima besedo gospod Mölcer dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Ravno učinki eh, oblaka vulkanskega prahu, zaradi katerega so veliko število eh, letov eh, odpovedali, kaže, kako pomembna je varnost. In stroški, ki eh, za to eh, nastajajo, je seveda treba nekako eh, pokriti. Ministri za promet razmišljajo o tem, mi pa v tej hiši zdaj odločamo, katere stroške bodo plačali potniki. Eh, konec koncev eh, stroški, naloge, ki jo mora opraviti država, namreč zagotavljanje varnosti, eh, teh stroškov se ne da prevaliti na potnika. In eh, države morajo plačati strožje ukrepe in če jih bomo eh, na to prisilili, potem tudi ne bojo se odločili za ukrepe, ki nimajo pravega smisla in Združene države eh, sprejemajo eh, pogodbe z Evropsko unijo kot eh, zaščito pred terorističnimi napadi. Premalo je uslužbencev v kontroli leta in mogoče je to tudi en e, problem za varnost. E, to v glavnem se vedno govori e, o stroških, bolj malo pa o varnosti stavka eh, uslužbencev kontrole letenja je pokazal, da je tu problem. In eh, če to, ta problem bi morali rešiti, da bomo z enega kaosa padli v drugega. Hvala, zdaj pa gospa Devera, dve minute. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama želim čestitati poročevalcu Jurgu Lajfrihtu za pripravljeno besedilo in za sodelovanje zlasti podpiram njegove predloge v zvezi z financiranje za varovanje v letalstvo, kajti tu govorimo o varovanju in ne o varnosti. In že nekaj let se naš odbor bori za načelo, da bi veljali bolj strogi ukrepi na področju varovanja in da bi te ukrepe morali financirati države članice. Podpiram poročevalca v tem pogledu, kajti tu ne gre samo za varnost potnikov, ampak vseh državljanov. In zato se mojo države eh, same braniti proti terorizmu oziroma prevzeti to odgovornost, kajti ne morajo tega delati samo gospodarski subjekti. To velja še toliko bolj, ker, na, le, eh, ker pri železniškem in cestnem oziroma pomorskem prometu država delno financira tašne ukrepe. Zato moramo biti trdni vizavi svetu in do konca braniti eh, amandma številka 32. Eh, še nekaj zelo na hitro. Če podpiram eh, predloge v zvezi z nediskriminacijo in transparentnostjo, pa po drugi strani ne mislim, da je namen te direktive ta, da bi imeli enak sistem na področju pristojbin za varovanje. Omogočiti je treba država članicam, da ohranijo svoje trenutne sisteme za računavanje teh pristojbin tako eh, v državah, kot so Španija, Francija in Italija. Eh, v teh državah eh, je parlament tisti, ki izglasuje pristojbine in rezultat je zakon, ki je tudi predmet nadzora. In upam, da boste vsi podprli amandma številka 40, takrat, ko bomo o njem glasovali. Hvala lepa. Prisrčna hvala. Naslednja govornica je Ines Ajala Zender za dve minuti. Eh. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kljub težavam, ki postajajo vedno bolj očitne in s katerimi se soočamo ta teden, namreč pomankanje evropskega neba, se nimamo enotnega organa za upravljanje letalskega prometa in to je pomankljivost našega sistema. Strinjam se s poročevalcem gospodom Leichtfriedom in mimo grede čestitam za odlično upravljeno delo. In vidim, da ste se ukvarjali predvsem z letalskim prometom in socialnimi vidiki letega. Vaši argumenti so zelo močni, mogoče celo preveč. Seveda potrebujemo neodvisne organe, transparentnost, ko gre za uvajanje varnostnih ukrepov in novih pristojbin. Vse to je lepo in prav, ampak obstaja še nekaj vidikov, ki po mojem mnenju tukaj manjkajo. Namreč nimamo jasno prepoznavnega sistema, kjer, po katerem naj bi nacionalni parlament glasoval o teh pristojbinah. In tudi o tem moramo razpravljati. Kakšen status bo imelo to besedilo? To je vprašanje za komisijo. Zlasti glede na stališče sveta in v luči direktive o letaliških pristojbinah. Obstaja precejšna negotovost glede tega, kdo bo plačal za katere varnostne ukrepe na letališčih. Tudi ko govorimo o datumih oziroma o državah, veliko krat mislimo na državljane te države članice, ki potujejo in ti si želijo vedeti kaj več. Zato nas zanima, kako komisija vidi, kakšna bo prihodnost teh točk. Zdaj pa ima besedo gospod Marinescu dve minuti. Lepša hvala, gospa predsedojoča. Letalski promet je trenutno najvarnejša oblika prometa in to je seveda pomembno tudi eh, z mednarodnega vidika, kot vidimo. Tu si pa lahko postavimo vprašanje v zvezi s to verigo eh, varstva in varovanja v letalstvu. Več elementov je in med vsemi njimi mora potekati komunikacija brezhibno. Eh, Potnika zanima pot, zanima ga obdobje in ne razume vedno, da so eh, varnostni ukrepi zelo pomembni in tudi ne ve, da nekaj stanejo, tudi se nas zaveda določenih dram. Eh, ne misli na tragedijo 11. septembra, na teroristično Eh, grožnjo, ne razmišlja o tem, da lahko prije do nesporazuma med kontrolorjem in pilotom. Vse to je treba upoštevati. Potrebujemo jasne ukrepe, da bomo lahko eh, do črke natančno uporabljali vsa pravila. Seveda potrebujemo tudi izjeme v določenih primerjih. O tem govori tudi poročilo, ampak ti ukrepi morajo biti transparentni potniki imajo pravico do transparentnosti, resnico morajo poznati. Žal pa komuniciranje, transparentnost v sektorju varovanja e, ostajata nepopolni. In e, letališča, prevozniki so tisti, ki morajo zagotoviti več transparentnosti. Potniki pa morajo razumeti, da so ukrepi varovanja potrebni. E, tudi če so včasih neprijetni. Hvala. Ja, eh, gospod Ulmer, ja, gospa Štana, gospa predsedojoča, dame in gospodje. Najlepša hvala gospodu Letridu za odlično poročilo, ki eh, je pokazal zelo dobro vsebino. In konec koncev gre za to, da zagotovimo preglednost, varstvo potrošnikov, da poboljšamo uh, management In uh, vprašanje je, ali naj bi se ustanovilo nov eh, forum, ki bi se za to u, s tem ukvarjal. Na vsak način je treba ohraniti to, kar imamo za mene. Je zelo pomembno, da delimo med pristojbinami in davki. In vse d, naloge, ki jih mora opraviti država, bodi se gre, da gre za delo policije, eh, zaščita pred eh, teroristi, eh, Eh, je potrebno financirati iz davkov, ne pa kot pristojbine. In morali bi biti zainteresirani na vsak način, da se sprejmejo ukrepi za varnost. Ampak na vsak način, če se države zato potem morajo to tudi eh, kriti. Tisti, ki naroči, mora to tudi plačati. Eh, to velja tako za tehnično kot osebno področje. Nekdo nikakor ne more iti v breme potrošnika, se pravi v breme potnika. Na vsak način bi bilo treba eh, pregledati tudi oceno eh, posledic učinkov 1,3 odstotka celotnega sneska. Jaz mislim, da ne bi smeli previsoko začeti. Mislim, da moramo priti do enega do kompromisa, da bomo to dosegli tudi z Zvezdno republiko Nemčijo, ki ima pomisleke, kar zadeva subsidijarnost. Jaz mislim pa, da je potrebno po tej poti delovati korakih naprej. Najlepša hvala. Hvala, zdaj pa uh, govorci v okviru CatGI. Gospa Voltova, eno minuto je prva na vrsti. Děkuji, paní předsedající. Hvala lepa, gospa predsednica. Čeprav v celoti podpiram ta predlog, zato ker bistveno povečuje transparentnost pristojbin za vse evropske potrošnike in potnike pa se vseeno sprašujem, zakaj ne poskušamo doseči večjo raven harmonizacije. Glede na to, da imajo nekatera letališča dominantni položaj, potniki plačujejo više pristojbine, ampak istočasno ne dobijo boljših storitev pri varovanju. Direktiva je bila implementirana pred dvema letoma. Komisija bi morala biti drznejša sedaj eh, pri novem predlogu in bi morala predlagati eno samo zavezojočo metodo za izračun teh pristojbin. Strinjam se, da potrebujemo strožje ukrepe, kot so naprimer skenerji. Tem pa morajo plačati posamezne države članice, ne pa potniki. In eh, še vedno pa eh, moramo upoštevati tudi možna eh, tveganja za zdravje. Kako pa se lahko sploh razume te pristojbine? Običajno bodo prevozniki tisti, ki bo več zaračunali. Gospod Pasko, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsednica. Čisto prav imate. Stroški dodatnega varovanja morajo biti eh, narav, eh, ni eh, držav. Država ne more enostavno reči potniku, dobili boste tisto, kar boste eh, pač plačali. Obveznosti so dosti velike. E, ekonomski subjekti eh, pa mislijo samo na dobiček stvar je v bistvu enostavna. Kaj ti potnik je na koncu tisti, ki plača račun in to je tudi povedal poročevalec. Dodatna varnost ni stvar, ki bi jo običajno zagotavljala eh, država, ampak podizvajalci. To so pa običajno zasebna podjetja, ki ne spoštujejo eh, pravic potnikov. In To moramo eh, sedaj spremeniti. Naslednji, gospod Obermajer. Hvala. Glede na to, da se v posameznih državah članicah EU zelo različno ravna z tovarnostjo oziroma ukrepi, bi bilo potrebno priti verjetno do neke kombinacije. Pomembno pa je, da imamo konkretno povezavo med pobranim denarjem in eh, sprejetimi ukrepi. Na vsak način je potrebno opredeliti eh, varnost v letalstvo in morali bi natančno vedeti, zakaj plačamo. Moralo bi biti zelo pregledno, morali bi vedeti, kako se to obračuna, eh, kar zadeva višino in kako je to sestavljeno, ta znesek. Tu potrebujemo več transparence neodvisne nadzorne službe, ki bi to kontrolirale. Najlepša hvala. Najlepša hvala. To so bili govorci v postopku Kerti Aj, zdaj pa dobi zopet besedo komisija, gospod komisar Pibliks. Eh, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Ta dan je bil res izjemen. In mislim, da imamo vsi svoje izkušnje na področju varovanja in Eh, eh, varnosti. No, naprimer, ja, meni so vzeli sir, ko sem ga hotel nesti na letalo. To se mi je zdelo sicer pretirano, ampak v bistvu gre za to, da bi izboljšali ta sistem. Predlog eh, komisije gre en korak naprej. Če je varnost, to nekaj stane. Prvo pravilo pa je transparentnost. Mislim, da predlog komisije krepi eno in drugo. Vprašanje je, kdo pa naj plača. E, subsidijarnost je po moje najboljši način, kajti niso države članice tiste, ampak so državljani tisti, ki plačajo. Vprašanje pa je, ali naj bodo to vsi davkoplačevalci ali pa samo potniki. To ni enostavno vprašanje in zato mislim, da je v našem predlogu subsidijarnost. Eh, bila v skladu z trenutnimi ureditvami na področju varovanja v letalstvu. Ampak parlament gre še korak naprej, gleda na cel eh, sektor. Ampak eh, sedaj bomo videli, kam bo ta razprava šla. Meni se zdi, da je komisija pripravila eh, dober predlog. Eh, vesel sem, da Evropski parlament to v določene meri podpisa, ampak da želi dlje. Ampak vesel sem, da smo ta predlog pripravili v pravem času in tudi v pravi obsegu. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa še enkrat besedo poročevalec, gospod Leichtfried. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Toliko so me hvalili, da da mi je kar nerodno. Ehm, na vsak način pa bi hotel izkoristiti priložnost, da se tudi zahvalim. Zahvalim eh, poročevalcem v Senci, ki so z menoj delali. Eh, mi smo leto dolgo zelo resno delali na tem področju in tako si predstavljam evropsko politiko. Ne pa samo eh, nekakšni eh, vložki kot pri kakšnem šovu, kot smo pravkar bili tudi priče. Pr odbor za promet je zelo mirn promet, eh, odbor eh, in v tem smislu smo eh, zelo ustregli pravzaprav svetu s našim poročilom. Vendar eh, mm, mislim, da bi bilo dobro, da svetu pozorimo, da ne budijo psov, ki spijo. E, ker drugače se lahko marsikaj zgodi, če nismo pripravljeni, da Eh, se približajo Evropskemu parlamentu, se jim lahko zgodi, da bo tudi ta odbor spremenil svoje mnenje. To ni samo mnenje moje, temveč tudi mojih kolegov, ki so rekli, če oni ne bojo nič popustili, potem bomo tudi mi drugače razpravljali, potem tudi mi ne bomo več sprejemali kompromisov. In jaz mislim, da je to nekaj, kar ni v smislu eh, dela v našem eh, parlamentu. Zato eh, poziv naredite nekaj. Poziv državam članica. E, mi imamo Lizbonsko pogodbo, vedno moramo vsi delati, vsak mora biti pripravljen na majhen e, kompromis, ker drugače bo cela stvar ne bo nikakor imela uspeha. Najlepša hvala, s tem je razprava končana. E, glasovali bomo na naslednjem plenarnem zasedanju v Bruslu. Tako, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevne.